Nadaljujemo z obrazložitvijo glasov in sicer glede eh, raziskav na področju neurodegenerativnih bolezni. Besedo dajem gospodu Kuntisu. Mislim, da ga ni v dvorani. Gremo naprej. Gospa Kristina Morbaj je kot naslednja prosila za besedo. Ste v dvorani? Tetnek beselni. Az Európai Ombudsman jelentése. Govorila bom mačarsko. Poročilo o dejavnostih Evropskega varuha človekovih pravic ne uh, odraža izkušenj, ki jih imam na mačarskem kot aktivistka za človekove pravice. To poročilo ne govori o dogodkih jeseni 2006, ko je mačarska policija napadla eh, mirne protestnike. Evropska unija je takrat ostala tiho in ostaja tiho še danes. Ostaja tiho tudi o dejstvu, da policija še naprej nadleguje te ljudi in to nezakonito. Ta pasiven pristop Evropske unije je vodil do situacije, ko 13 eh, opozicijskih aktivistov ostaja v priporu še danes, ko se o tem pogovarjamo. Eh, in sicer mm, jih je zaprla trenutna vlada, človekove pravice se kršijo in mađarska vlada jih tudi krši, ko gre za njene nasprotnike. Tudi nezakonite preiskave se izvajajo zasegli so računalnike, ne da bi pri tem spoštovali pravice teh ljudi. Ti ponavljajoči se dogodki se dogajajo še naprej tukaj v Evropski uniji in zato sem glasovala proti temu poročilu. Hvala lepa, spoštovana kolegica. Zapisnik današnjega zasedanja bo na začetku naslednjega zasedanja potrjen če ne bo nobenih pripomb, potem bom resolucije, ki smo jih potrdili, posredoval na ustrezne službe. S tem prekinjam zasedanje in vsem želim lep vikend. Nasvidenje.